strani sveta, sem dobil stališče v prvi obravnavi, prav tako imamo mnenje komisije, naslov bo objavljen v zapisniku te seje, tri mesečno obdobje pa se začne jutri 7. februarja, to ima parlament na voljo, da izrače svoje mnenje. Tako, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko našega dnevnega reda. Gre za razpravo o kršitvah človekovih pravic in začenjamo z razmerami na tajskem. Besedo dobijo avtori resolucije, začenja kolegica De Kaiser, minuta in pol. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik.